besedo dajem avtorju tega vprašanja, gospodu Viserju, za pet minut. Mevrouw de voorzitter, mevrouw de commissaris. Euro... Hvala za besedo. Žal, gospa komisarka Kröz danes ni mogla priti. iz zdravstvenih razlogov in želim je čim prejšnje okrevanje. Tu gre za vprašanje o radiodifuziji. Prejšnji četrtek sem organiziral sestanek na to temo v zvezi s poročilom Komisije o javni radiodifuziji. Komisija, lahko ste pripričani, da je to v našem interesu, da bo da bi tudi generalni direktorat, ki je pristojen za te zadeve, prisoten pri teh razpravah. Generalni direktor za konkurenčnost je bil prisoten na tistem sestanku četrtek. Ves čas. Zdaj imamo tukaj predlog za revizijo sporočila o radiodifuziji in javni radioteleviziji. Zagotoviti moramo pluralizem medijev in javno oddajanje. Javno oddajanje je stvar, ki je v nacionalni odgovornosti in nacionalne vlade morajo določiti politike in ne komisija. To je jasno navedeno v protokolu o javni radioteleviziji. Države članice so odgovorne za organiziranje javnega oddajanja po svojih modelih predlogi gospe Kröz so v nasprotju z načeli subsidijarnosti in so v nasprotju s pristojnostmi držav članic, ki imajo možnost oblikovati svoje politike. In presenečen sem, da je prišlo do tega. Presenečeni smo bili tudi nad zamislijo o vzpostavitvi neodvisnega nadzornika. To bi bil mehanizem, ki bi omogočil komercialnim operaterjem, večje pristojnosti. Po našem bi to vodilo k večji birokraciji in manjši, manjše televizije pa bi imele precejšnje stroške. V majhnih državah članicah pa je to še posebej zapleteno vprašanje. Poleg tega se nam zdi, da je tu premalo podrobnosti o fleksibilnosti v tem predlogu države članice ne bi mogle spremljati in upoštevati smernic, ki bi se morale upoštevati pri nacionalnih javnih radiotelevizijah. Ali ne obstaja tukaj nevarnost, da bi komercialni operaterji postali premočni? Imamo nekaj pomislekov, kajti javna radiotelevizija je organizirana na različne načine v različnih državah zaradi kulturnih razlik. Tudi jezik je drugačen po državah članicah. Pravilo, ki je določeno v poročilu One Size Fits All, se tukaj ne more uporabljati in mislimo, da manjka en pomemben signal v tem predlogu. Na vas še enkrat opozorim, da smo na sestanku prejšnji teden dobili pozitivno stališče komisije Komisija se je strinjala, da je treba njihovo sporočilo spremeniti in generalni direktor je rekel, da naj bi do končnega poročila prišlo po 5. marcu. Takrat bo odbor za kulturo organiziral drugi sestanek. Na koncu sestanka prejšnji teden je generalni direktor rekel, da bo komisija upoštevala te nove informacije, ki so jih pridobili in pripravili nov osnutek sporočila. In to se mi zdi dobra novica. Gospa komisarka, zdaj razumete moje presenečenje. To pomeni, da komisija je pripravljena poslušati glas zadevnega sektorja držav članic in parlamenta. Še dovolite nekaj vprašanj. Zanima me, ali bo komisija ustrajala pri tržnem preskušanju in pri nadzorniku, gospa Krös, mislim, da se zauzema za to, zanima me, če boste ustrajali pri tem. Torej, tržno testiranje. Drugo vprašanje, kako lahko zagotovimo neutralnost na trgu? Besedilo predloga pravi, da lahko razlikujemo med javno radio televizijo in novimi medijskimi storitvami v luči komentarjev generalnega direktorja, ki je odgovoren za konkurenčnost, bi komisija bila pripravljena pripraviti novo besedilo. Naslednje vprašanje, kako bo komisija obravnavala tudi razsodbo sodišča o javni radio televiziji, ali bodo, boste pripravili novo, nov predlog v luči tega in naslednje, ali bo komisija želela vključiti Evropski parlament v razpravo o naslednjem predlogu. Zanima me, ali si želite razprave. Veselim se učinkovitega sodelovanja med komisijo in ostalimi institucijami. Hvala. Gospa komisarka, izvolite. Eh, gospa predsedujoča, tako kot je bilo že omenjeno, gospa kolegica, gospa Kres je imela manjšo nesrečo, zato žal ne more biti z nami danes. 4. novembra 2008 je komisija objavila poročilo o posvetovanju do 15. januarja o javni radioteleviziji. Zdaj začenjamo široko posvetovanje. Parlamentarni odbor za kulturo bo imel sestanek 5. marca in tako kot je že bilo rečeno, EPP EPD je že imel tako, tak sestanek prejšnji četrtek. In tudi gospod Filip Lov, generalni direktor, je bil prisoten. Ta dialog med komisijo in parlamentom je zelo pomemben. Pripravljeni smo vas poslušati in odgovarjati na vaše vprašanja. Vemo tudi, da je parlament septembra 2008 odločil, da državna pomoč za javno radio televizijo se mora omogočiti, zato da se lahko omogoči funkcija v dinamičnem okolju, kjer se izognemo vplivu zaradi političnih razlogov. To je v skladu z našimi pogledi. Javna radiotelevizija je pomembna. Dvojni sistem javnega oddajanja je v korist Evropske unije in to moramo ohraniti na vseh ravneh. Osnutek sporočila o radiodifuziji želi konsolidirati državne pomoči in prakse od sporočila iz leta 2001 naprej. Ta osnutek omogoča, da naša pravila odražajo hitro spreminjajoče se okolje, ko gre za javno radio televizijo. S tem naj bi izboljšali transparentnost in pravno varnost. Osnutek sporočila tudi pojasnjuje, da naj bi javna radio televizija zagotavljala audiovizualne storitve na vseh medijskih platformah. Zasebni operaterji pa bi imeli še vseeno dovolj želje ostati na trgu. Amsterdamski test to zagotavlja in ta uravnoveša negativne vplive državnih pomoči na nacionalni ravni. Zakaj imamo te preskuse in teste? To, da imamo te teste na nacionalni ravni, omogoča to, da se komisija ne umešava. In komisija vedno nehno dobiva pritožbe na to temo. Zlasti, ko gre za tiste mejne primere, tržni vplivi pa so, kot vemo, precejšnji. Komisija meni, da vedno večje intervencije na tem sektorju niso v duhu načela subsidijarnosti. Zato želimo, da bi države članice delile odgovornost komisije, ko gre za financiranje javnih radio televizij. Amsterdamski test bo zagotovil, da nove medijske storitve javne radiotelevizije izpolnjujejo potrebe gledalcev in poslušalcem, pri čemer bi omejili postransko škodo državne pomoči pri zasebnih operaterjih. Ne moremo se strinjati, da bi Amsterdamski test predstavljal administrativno breme in birokracijo. Vsak test, vsak preskus zahteva določeno delo. Ampak neko minimalno delo je potrebno. Ta test je predviden samo za nove storitve. Tukaj nas, nam osnutek pust, pušča veliko manevrskega prostora. Vsaka država članica se lahko odloči, kdaj je treba kakšno audiovizualno storitev preskusiti. Osnutek tudi izuzema pilotne projekte. Javne radiotelevizije lahko še naprej eksperimentirajo z novimi mediji brez predhodnih testov. In tretje, osnutek predloga pušča državam članicam proste roke pri izbiri ustreznih postopkov in institucij, ki naj uporabijo ta test. In na koncu manjše države članice, tako kot Belgija in Irska, že izvajajo take teste. Rešitve v teh državah so sorazmerne s sredstvi, ki jih imajo na voljo. Test je precej širok in zato ni mogoče, da pride do različnih kršitev test zahteva samo to, da javna radiotelevizija izpolnjuje socialne, demokratične, kulturne potrebe družbe. Zato je vpliv na trg temu ustrezen. Zato, da zagotovimo uradniš, uredniško neodvisnost, v predlogu besedila piše, da lahko test izvede sama radiotelevizija v določenih primerjih. Zato je to lahko priložnost in ne grožnja. Na ta način lahko ohranimo medijsko pluralnost s tem, da ohranimo poštenost in pravno varnost tako za komercialne operaterje in javne radiotelevizije v naših odličnih javnih medijih. Hvala. Hvala lepa. Sedaj. E sedaj bodo govorniki strani političnih skupin najprej evropske ljudske stranke ivo beret za tri minute eh, najlepša hvala gospod predsedujoči dober večer dragi kolegi predstavniki komisije najprej bi rad zaželel gospe Kruzič, bi čim prej si jo pomogla. Slišali smo, da je spodrtnilo na spolskih tleh in zato upamo, da si bo čim prej pomogla in se bo ponovno vrnila. Polnemu zdravju. Vsi vemo, da želi komisija zagotoviti enake možnosti za vse akterje na področju radiotelevizije, tako javne kot zasebne. Pomembno je, da imamo uravnoteženo ponudbo in da so programi kakovostni. Vse to je tudi zelo jasno predstavila gospa Fiser in tisto, kar pravi komisija, ni vedno skladno s temi načeli. Tržni test, ki ste ga predlagali, se uporablja v Belgiji, sami ste to rekli, ampak stvar je v bistvu malo bolj nijansiranja. Namreč opravili smo presojo vplivov. Uh, radiotelevizije, to so, so to same izvedle, ampak ne s metodami, ki jih je predlagala komisija. Tako da je slika, do katere ste dejansko prišli, malo drugačna od tiste, ki ste jo vi opisali. Kakšni pa so moji pomisleki, pomisleki naše skupine? Glavni problem je, da je to v nasprotju z Lizbonsko strategijo. V številnih državah javna radiotelevizija pomeni nek, kataliz, nek katalizator novosti. In mislim, da to, kar sedaj počnemo, pomeni, da na, smo na nek način ujeli te organizacije, da smo jih preveč obremenili z neko birokracijo in zaradi tega ni nekih novih inovacij, ne razvijajo se nove uh, Eh, platforme širokopasovne povezave in tako naprej vse to je zelo drago in te naložbe je potrebno čim širše razpršiti treba je zagotoviti da tako javna kot zasebna radiotelevizija sodelujeta in razvijate te nove platforme na takšen način potem lahko tudi ponudite vsebino na teh platformah samo na takšen način lahko tudi potrošnik čim bolj izkoristi uh, te storitve. Ne smete nas narobe razumeti, tudi mi želimo, da bi imeli ustrezno konkurenco med javnimi in zasebnimi radiotelevizijami. Prostora mora biti za oboje in vsi morajo imeti možnost spolniti vsebino javna radiotelevizija mora biti celoti odgovorna za javni denar, ki eh, ga dobi in ki jo tudi podpira. Ampak mislim, da to, kar predlaga komisija, ni najboljši način, kako bi to zagotovili. In če sem primer, pojem za primer BBC, Britansko javno, javno radiotelevizijo in različne načine produkcije in pa distribucije, ki so jo dosegli, mislim, da je to zelo dober primer ki bi morali slediti tudi v prihodnosti. Eh, hvala gospa Baceli za tri minute za skupino socialistov. Najlepša hvala gospod predsedujoči. Komisiji bi rada zaželeli, zaželela srečno novo leto in gospe Kruz, da bi čim prej okrevala. slediti državni pomoči v javni radioteleviziji je po, francoska pobuda in na podlagi tega smo se začeli postavljati vprašanje o tem, kakšno je mesto eh, medijev v Evropi, v evropski družbi. In ta svežen telekomunikacija je na evropski ravni ponovno zgradil način, kako se bodo delile, delila ta sredstva različnim storitvam. Ponovno smo tudi zapisali merila za financiranje radiotelevizije. Vse to bo izredno pomembno, kajte na takšen način bomo lahko upoštevali tudi informacijsko družbo, inovacije in tudi storitve splošnega interesa. Tukaj gre za pomembno politično vprašanje in odgovoriti moramo na to vprašanje. Očitno je, da vsa razprava, ki poteka okoli financiranja strani države in pa javnih radiotelevizij, tako kot jih vsaka država članica sama definira. Pri tem moramo poštevati dejstvo, da so sredstva omejena. Kljub temu pa ta sredstva igrajo pomembno vlogo in te storitve so, kot sem dejala, splošnega interesa. Radio televizija ima centralno osrednjo vlogo, to piše tudi v amsterdamskem protokolu, pa tudi sami, mi smo leta 2001 to jasno povedali. Sprejeli smo platformo in v okviru te platforme je vloga javne radio televizije zelo jasno zapisana. Ampak ponovno smo načeli vprašanje javnega financiranja. Tukaj je treba poštevati nove elemente, pa tudi nekatere pobude. Treba je tudi pogledati, kakšni so rezultati teh pobud. Včasih so te pobude, smo želeli jih sami voditi, drugič so izhajale iz drugih verov. In Želela bi sedaj spregovoriti bolj o konkretnih vprašanjih. Ko govorimo o mandatu javne radio televizije, ne smemo tega mešati z mehanizmi financiranja teh storitev. Tudi javna radio televizija lahko upravlja določene komercialne aktivnosti. Lahko tudi del časa nameni, naprimer, oglaševanju. In, naprimer, v nekaterih primerjih primerih, kot je bilo sedaj v Franciji, pa so se tukaj odločili, da bodo naredili korak nazaj. Medtem, ko imamo tukaj potem na drugi strani komercialne radiotelevizije, namreč tudi oni morajo zagotoviti storitve splošnega interesa, zato tudi oni igrajo pomembno vlogo. To je temeljni element na evropskem trgu. Za zaključek pa še eno vprašanje. Gre torej za to, da moramo preučiti to javno financiranje, ampak to predstavlja določene probleme. Obstajajo tveganja, da bi prišlo do zamud in sprašujemo se, ali je to res skladno z našo zakonodajo. Gre za javne subvencije medijem in te bi morali preučiti tudi v luči mednarodnih odnosov kajti organizmi Evropske unije, organizacije Evropske unije so ogromne in v bistvu moramo tukaj stvari ustrezno rediti. Hvala. V imenu Alde za dve minuti Gardan Skambo Ignasi. Najlepša hvala. Na začetku bi rad pozdrav, poslal pozdrave gospe Kruz in upam, da si bo kmalo pomogla od tega paca. V stopu v stavbe je sicer vedno posutega, posute veliko soli, ampak čas se pa tudi najdejo še ledene površine. To razpravo imamo zato, ker je komisija prosila parlament, da pove svoje mnenje. In da bi jasno povedal, da lahko resnično računate na to, da bomo tukaj se pogovorili o tem, zakaj. Zato, ker tukaj ne gre samo za vprašanje našega modela radiotelevizije, gre za dosti več kot le to in vsi to zelo dobro vemo, ko smo tudi govorili o teh direktivah. Vemo, da radiotelevizija ne bo to, kar je bila v preteklosti. govorili bomo o linearnih, nelinearnih platformah in med sabo povezanih stvarih. Zato teh javnih uh, storitev ne moremo gledati v takšnem kontekstu, kot je to bilo naprimer v 70-ih letih prejšnjega stoleta. Zato se moramo resnično pogovoriti o tem, ampak dejansko vsaka stvar, ki ima, ki ima znako javna radio televizija, ni nujno javna. In vse tisto, kar je tudi narejeno z javnim denarjem, ni nujno narejeno v tem smislu. Zaradi tega prihaja do določenih skrbi ki, in javnosti je že veliko krat upozorila na to. Gre za to, da moramo zaščititi našo kulturno raznolikost in jezikovno raznolikost. Pri tem pa gre za več kot zgolj za dobiček. Najti moramo nove načine financiranja in ohraniti neodvisnost ne smemo spodkopavati nečesa, kar je izredno pomembno v naši družbi, to, je, to so javni radiotelevizijski kanali. Hvala lepa. Sedaj v imenu zelenih, gospa Trupel za minuto in pol. Poštovani predstavniki komisije, drage kolegici in kolegi, Barozova komisija je za enega izmed svojih velikih političnih eh, ciljev postavila deregulacijo vendar pa imamo pri eh, teh predlogih, ki jih sedaj slišimo in pa pri posvetu, ki ga je EPP organizirala eh, pretekli eh, teden, po vsem tem imamo vtis, da gre pravzaprav za preveč regulacije in tega enostavno ne moremo podpreti. Prav je, da najdemo ravnotežje, ravnotežje med možnostjo razvoja javne radiotelevizije in zasebne javno televizije. Hkrati pa to pomeni, da mora javna radiotelevizija zagotavljati tudi kakovost, kulturno eh, kohezijo in zaradi tega mora biti prilagojena tudi modernemu digitalnemu obdobju. To zahtevamo tudi v Lizbonski strategiji. V nasprotnem primeru bo javna radio televizija postala neke vrste dinozaver, ki se ne bo mogel prav razvijati. Če pomislimo na finančno krizo, ta nas je naučila, da potrebujemo regulacijo trgov. To ni boj proti trgom, to je zauzemanje za pravične trge. In tudi tukaj gre za isti odnos, za odnos med javno radiotelevizijo in zasebno radiotelevizijo. Javna se mora ravno tako razvijati. <coughs> Hvala lepa. Sedaj za GUE, gospod Maja, za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Javna radiotelevizija obstaja že 80 let. Njena vloga je, da zagotovi široke informacije splošni javnosti. In vse to omogočimo tako, da ji dobijo denar iz javne blagajne, mogoče tudi celo iz posebnih davkov. In včasih k temu denarju potem prispevajo tudi različne druge organizacije. Naprimer, na nizozemskem je tako. Potem pa je tukaj tudi dejstvo, da država spodbuja te javne radiotelevizije, da tudi same zaslužijo denar, naprimer tako, da oglašujejo in da tudi spodbujajo oglaševalce, da se naprimer objavijo nekatere knjige ali posnetke ali kaj takšnega. Seveda pa je problem v tem, da so tukaj tudi zasebne radiotelevizije. In te so veliko krat lahko v slabšem položaju, zato ker pač javna radiotelevizija dobi denar iz državne blagajne. In vprašanje je, ali bomo celotno razumevanje teh javne radiotelevizije postavili vprašaj in ga namenili zgolj eh, interesom široke javnosti oziroma ali bomo tudi upoštevali pravila. Uh, na trgu. Tukaj prihaja do določenih konfliktov interesov in komisija je upozorila nekatere pomisleke. Prihodnost javne radiotelevizije je odvisna od svobode, ki jo bomo namenili le tem. Tega pa ne smemo omejiti zgolj v korist dobička komercialne radiotelevizije. Prosil sem komisijo, da bi umaknila ta predlog in tudi nekatere podobne predloge, kajti številni so zelo, zelo nasprotujejo temu. Jaz mislim, da bi to bila še najboljša rešitev, glede na to, da so se pojavili takšne pomisleki. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Mavromati za tri minute. Petropos, oposi pogramizu nisi. Tako kot so povedali avtori ustnega vprašanja in kot je to tudi šlo iz zaslišanja, ki smo ga imeli prejšnji teden v Bruslju, je sedaj že skrajni čas, da se vsi lotimo te teme javne radiotelevizije. To je nekaj, kar lahko ponudimo širši javnosti in v veliki meri javna radiotelevizija dobro upravlja svoje delo. Potrebno je zagotoviti pravi dialog gre za to, da imamo ustrezen nadzor nad programom, da tukaj poštevamo kulturo posameznih držav in to deziščino je potrebno zaščititi tudi sedaj v luči nove tehnologije in pa širjanja novih kanalov. Če želimo, da bo konkurenca zdrava, potem mora komisija najti nove načine, da bo zaščitila javni interes, pa tudi javno radio televizijo. Za začetek bi morali stvari jaz pojasniti. Namreč vsi bi morali točno vedeti, kakšen je mandat javne radiotelevizije. Financiranje strani države mora biti pregledno. Pri tem pa ne bi bilo dobro, če bi dodajali administrativno obremenitev eh, javne radiotelevizije. komisija bi morala narediti neke vrste oceno in to že vse od začetka. Morala bi nadzorovati te, to novo konfiguracijo množičnih medijev s novo tehnologijo. Glede na to, da igra javna radiovizija tako pomembno vlogo pri zagotavljanju kulturne in jezikovne raznolikosti, je absolutno nujno, da bi ti javni organizmi lahko ponujali kakovostne programe, hkrati pa tudi v luči konkurence je potrebno, da na pozitiven način odgovorijo tudi na izive konkurence in izive, ki jih predstavljajo nove tehnologije. Pokriti morajo naprimer velike dogodke, kot so naprimer olimpijske igre, svetovna prvenstva in tako naprej, ampak nažalost ni vedno temu tako, zato ker komercialne televizije oziroma kanali imajo več denarja in potem lahko tudi oni sami pokrijejo takšne dogodke. Potrebno je zagotoviti to, da bodo državljani lahko sledili tem in podobnim dogodkom na javni radioteleviziji. Rad bi še dodal nekaj. Ponudba na današnjem trgu, tukaj dejansko predstavljajo komercialni eh, programi, ko gre naprimer za aktivnosti teh posameznih kanalov, se to zelo razlikuje. Namreč vsi niso mnenja, da je to ravnovesje takšno. Nas v prvi vrsti zanima javni interes in izjeme glede tega so zelo redke. To mora komisija upoštevati. Gospa Badija Ikučec za dve minuti. Gospa komisarka, Tudi jaz bi želela gospe Kruz zaželeti čim prejšnje okrevanje. Najprej bi rada pokomentirala revizijo tega sporočila o radioteleviziji. Rada bi povedala, da mislim, da bo ta pregled zelo pozitiven. Na takšen način bomo lahko sprejeli in prilagodili sporočil za 2001, novemu tehnološkemu napredku in zakonodaji v skupnosti. Na takšen način bomo tudi ohranili tiste temeljne smernice iz poročila leta 2001, ki zelo dobro tudi pokriva eh, vse te potrebe, ja, ki zagotavljanja pluralizma in podobno. Pri tem je potrebno zagotoviti čim večjo, čim širšo vsebino, ki ga morajo ponuditi javni organi širši javnosti. Vstati mora tudi svoboda izbirati različnih načinov financiranja in izogibanja nepravičene konkurence. Obstajati bi moral tudi nek neodvisen nadzor za, nad temi storitvami in tudi regulatorni organi. Glede najpomembnejših točk v tem predlogu pa mislim zlasti v prvi vrsti na ex ante kontrole in dokler bomo glede tega dovolj fleksibilni in omogočili, da se bodo lahko prilagajali modelom posameznih držav članicah in pa postopnemu razvoju, mislim, da bi morali še zlasti pozorno spremljati posamezne storitve, ki bi lahko tudi financirali državljani sami, glede na to, da so pač te javne storitve svobodno dostopne. V določenih primerjih bi lahko prišlo tudi do določenih izključenosti. Upam, da bo komisija upoštevala moje komentarje. Je, je Najlepša hvala. Ike Vandenburg za tri minute. Jasno je, da je najpomembnejše vprašanje vprašanje nasprotja med eh, javnimi storitvami in pa načeli konkurenčnosti in delovanjem notranjega trga. Gre za meje med javno in pa zasebno radio televizijo. Poleg tega pa pomembno vlogo tukaj igrajo tudi drugi mediji. Še prav posebej, ko gre tukaj za nove medije, je to vprašanje izjemno prisotno, govorimo o internetu in tako naprej. Javna radiotelevizija je pogosto najpomembnejši dejavnik na področju inovacij, kajti deluje čezmejno in čezsektorsko pomembno je, da zagotovimo doslednost med komunikacijo preko javne radiotelevizije in eh, storitvami v splošnem gospodarskem interesu. O tem smo razpravljali tudi v odboru za gospodarske zadeve tega parlamenta. Predvsem člani socialistične stranke v tem odboru, smo povdarili, da je potrebna večja pravna gotovost za storitve splošnega gospodarskega interesa. Poleg tega pa bi radi okvirno eh, direktivo za to področje in sicer na politični ravni. Posvet o osnutku sporočila komisije, ki ga imamo sedaj pred seboj, ki ga je komisija predstavila, je predmet razprave do 15. januarja. Mislim, da je potrebno ponovno jasno povedati, da socialisti menimo, da potrebujemo horizontalni oziroma bolj splošni pristop. Mislim, da bi bilo pomembno, da bi razpravo o javni radioteleviziji uvrstili v širši okvir. Pomembno, je določiti tistega, eh, ki postavlja pravila, hkrati pa je potrebno jasno ločevati med storitvami, ki so v javnem in zasebnem interesu. To sporočilo pa bi moralo biti tudi pobuda za razmislek o tržnih vidikih. In to je tudi naš namen naš namen, eh, ko zahtevamo nov horizontalni pristop. Presenečena sem, da se Evropska ljudska stranka sedaj osredotoča na specifična vprašanja, kajti precej so se obotavljali, ko bi bilo treba podpreti naš poziv za bolj široko zastavljeno direktivo. Imamo namreč jasen primer, če nimamo širšega, jasnega okvira, ki daje več povdarka javnim storitvam, potem zmeraj prevladajo tržni interesi. Rada bi torej izkoristila to priložnost in ponovila naš poziv, da potrebujemo okvir za storitve v splošnem gospodarskem interesu. Na ta način bi lahko ponovno izpostavili ravnotežje med različnimi interesi. Najlepša hvala. In na zadnje še gospa Voskurc za dve minuti. Na, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Javna radiotelevizija zagotavlja kulturno raznolikost v Evropi, podpira demokracijo in tako naprej. Tega si nisem izmislila sama, to je zapisala komisija. Javna radio televizija je v javnem interesu. Sedaj pa naj bi vse to spremenili. Mislim, da to ni dobro. Mislim, da ni dobro, da Brusel skuša predpisovati državam članicam, kako naj organizirajo javno radio televizijo. Mislim, da je to odločitev, ki mora biti sprejeta na nacionalni ravni. Zaradi tega mislim, da ta obvezen tržni test eh, ni pravilna odločitev. Kar zadeva nadzor, prav je, da imamo nadzor, hkrati pa moramo poskrbeti za to, da to za države ne bo pomenilo dodatnih eh, obvez, ki veliko stanejo. Govorilo se je tudi o razliki med starimi in novimi storitvami. Ta slika ni črno-bela stare storitve so pogosto prepletene z novimi storitvami in zaradi tega jih tudi ne moremo umetno ločevati. Poleg tega pa gre tukaj tudi za javni interes. In to je interes vseh, tudi komisije. V spremenjeni različici sporočila bi rada našla te svoje pripombe in odgovornost naj ostane v rokah držav članic. Hkrati pa morajo biti pravila usklajena z pravili za javne storitve. Potrebna pa je uskladitev z Evropskim parlamentom in svetom. Hvala lepa, sedaj pa prehajamo k postopku. Pritegnite pozornost predsednika oziroma catch the eye. Gospod Tomas Manj za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Javna radiotelevizija je gospodarski faktor. Pretekli teden sem bil pri posvetu Evropske ljudske stranke na to temo in eh, videl sem, kakšen vpliv ima javna radiotelevizija na kulturno raznolikost. Če je 22 držav proti eh, zaustritvi pravil, ker ima različni eh, tržni sistem, potem ni prav, da komisija usiljuje predhodni nadzor ali pa obsežno birokracijo. Imamo že nadzorne organe za javno radiotelevizijo, imamo svete za nadzor javne radiotelevizije, mi pa nadziramo ukrepe, ki so sprejeti, eh, zato da bi zagotovili eh, lojalno konkurenco člani eh, sveta so nadzorovani z strani javnosti in tako funkcionira svobodna radiotelevizija. Najlepša hvala. Sedaj pa Suzana Rojtova za eno minuto. Pane predsedo, stat souhlasim s. Gospod predsedojoči, strinjam se s kolegi, da je potrebno pravno urediti državno podporo za javno radio televizijo. To že eh, dolgo zahtevamo. Vendar pa bi rada upozorila še na nekaj vprašanj. Prvič, potrebno je poskrbeti za poenostavitev namestitve kolektivnih anten, tudi ko gre za digitalno televizijo. Kaj ti? Te To je problem, ki zadeva številne češke državljane. Drugič, pomembno je vzpostaviti sodelovanje med radiotelevizijskimi hišami v posameznih državah članicah. Na ta način bi lahko zagotovili boljše storitve v javnem interesu. Hkrati pa je potrebno izboljšati tudi sodelovanje med nadzornimi sveti. Na ta način bi se lahko izognili vsebinam, ki niso primerne. Najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo gospe Andruli Vasilju. Pule. Najlepša hvala za to izjemno plodno razpravo, ki jo bom zagotovo prenesla svoji kolegici gospe Krs. Naj vseeno komentiram nekaj izmed vaših prispevkov. Amsterdamski protokol govori o potrebi da poskrbimo za ravnotežje med načeli lojalne konkurence in pa med državno pomočjo. Države članice morajo na tem področju prevzeti vodilno vlogo, sicer bomo morali vzeti vajeti v roke v Bruslju. Državam članicam želimo dati več možnosti, da razvijejo javno radiotelevizijo. Pri tem pa morajo upoštevati načela konkurence. Hkrati je potrebno poskrbeti tudi za inovativnost. Javna radiotelevizija mora zagotavljati zabavo in komisija se z temi cilji strinja. Države članice same pa morajo odločiti, kako bodo financirale javno radiotelevizijo. To je jasno zapisano v amsterdamskem protokolu. Javne radiotelevizijske hiše bodo lahko prosto eksperimentirale z novimi projekti. Osnutek priporočila komisije jasno pravi, da so pilotni projekti izuzeti iz predhodnih testov. Vedno smo zagovarjali pomoč za uravnotežene programe namenjene javni radioteleviziji. To nameravamo podpirati tudi v prihodnosti komisija želi zagotoviti ustrezno mešanico javnega in zasebnega, komisija želi uspodbujati javno radiotelevizijo, ki mora izkoristiti novo tehnologijo in mora služiti kulturnim in demokratičnim potrebam družbe. Amsterdamski protokol omogoča državam članicam, da zagotavljajo sredstva za javno radiotelevizijo. Hkrati se mora ta prilagajati napredku v tehnologiji. Hkrati pa je v javnem interesu tudi, da obdržimo pobude za zasebne radiotelevizije. Potrebna je povezava javnih in zasebnih radiotelevizijskih hiš. Na ta način bomo lahko uresničili cilje Lizbonske strategije. Javna radiotelevizija mora biti še naprej zaston. Rada bi vam zagotovila, spoštovani poslanci, da jemljemo posvete izjemno resno. Ponovno bomo pregledali besedilo in skušali upoštevati upravičene skrbi. Prosila bom svojo službo, da upošteva predloge držav članic in pa parlamenta, ko bomo ponovno pregledali osnutek. Hvala lepa, spoštovani poslanci. S tem je zaključena razprava o tem vprašanju. Sedaj pa Nadaljujemo z zadnjo točko dnevnega reda in sicer gre za kratke predstavitve poročil. In sicer v skladu s členom 45. drugim odstavkom slišali bomo predstavitve različnih poročil.